112 in da zato pripravijo konkretno dejanje in ukrepe. Hvala. Kolegice in kolegi, s tem smo zaključili razpravo o tej točki. Naslednja pa je kratka predstavitev poročila o povezani televiziji. Poročevalka ima besedo za štiri minute. Ja, gospa predsedujoča kolegice in kolegi najprej se želim zahvaliti poročevalcem v senci mislim da poročilo prihaja ob pravem času nihče več ne dvomi da je hibridna televizija tukaj in da so pravila na evropski ravni zato pri svojih mejah Čas je zato, da politično zastavimo smernice, zato da ne bomo zadrževali napredka. Konvergenca medijev odpira nova področja. Nekateri vidijo priložnost za to, da spodkopavajo pravila konkurence, drugi pa želijo izkoristiti prednosti, ki jih ponuja internet in zlorabiti trg. To je napačna pot, obe sta napačni poti. Zato bomo na politični ravni zastavili smernice, da dosežemo želene cilje, tudi kar zadeva zaščito mladih in tako naprej. Ne moremo obravnavati medijev tako kot kruh. Mediji so javna dobrina. Vsi se strinjamo, da vsebine medijev ne bomo nadzorovali v celoti, vendar zato pa moramo pripraviti sistem, ki bo sposoben preživeti v prihodnosti in ohraniti ustrezno ravnotežje. Ustrezne proizvajalce televizije, ponudnike storitev in tako naprej moramo vključiti v direktivo, ki še zaenkrat niso bili vključeni. Ampak vsi morajo postati neke vrste stražarji za to, da bodo poskrbeli, katere vsebine lahko pridajo do javnosti, katere ne. To bo ena od odločilnih zadev pri konvergenčnem svetu medijev. To moramo upoštevati, kajti to bi lahko imelo posledice tudi o, v prihodnosti. Poročilo vključuje temeljne premise in ne daje odgovorov na vsa vprašanja. Pripričana pa sem, da bomo imeli regulacijo medijev v prihodnosti, ki bo povezana z samo nadzorom, razprave v prihodnosti pa bodo še vseeno potrebne. Tako bo vpliv države omejen samo na preprečevanje zlorab, obenem pa bomo omogočili tudi ustrezno konkurenco, zaščitili pa bomo seveda mlažbe. Tako se bomo izognili močni cenzuri, ki si je ne želimo. Pri hibridni televiziji si vsi želijo imeti privilegiran položaj, zato da bi izpolnjevali svojo nalogo, ki jo imajo v družbi. Skupni družbeni interesi so tisto, čemu moramo služiti. Ne smemo dovoliti, da bi ponudniki platform ali proizvajalci naprav odločali o tem, kaj je na zaslonih in kaj ne. Na koncu se bo vseeno odločal gledalec, kaj želi gledati in kaj ne. Poskrbeti moramo, da bodo vsebine preproste in prijazne uporabnikom. Že sedaj vidi, da se vidi, da prihaja do vprašanj v zvezi z zagotavljanjem signala in tako naprej. Vsebine tujih ponudnikov so dostopne le, če bo to potrdil primarni ponudnik storitve ali gledalec z uporabo interneta se pojavljajo nove možnosti reklamiranja in oglasov. Linearne storitve so eno, nelinearne storitve pa so nekaj drugega. Pravila morajo biti enotna za vse, drugače bi lahko prišlo do spodkopavanja konkurence. Pojavljajo se tudi težave pri financiranju. Kvantitativno omejevanje oglasov na minute je predmet zgodovine. To moramo spremeniti. Prav tako mora biti sedaj vprašanje posameznika samega, ali želi gledati dokumentarec, film ali kakšno serijo, ki mu je všeč. Ta teden imamo razpravo tudi o zbiranju podatkov. Zato moramo vedno upoštevati, da nam lep novi svet medijev sicer ponuja veliko dobrega, vendar vključuje tudi nevarnosti, ki so povezane s temeljnimi svoboščinami. Upam, da bo poročilo zapolnilo nekaj vrzeli in postavilo naše delo na pravo smer. Upam, da bo parlament podprl moje poročilo v veliki večini. Hvala. Hvala lepa, sedaj gremo na postopek, ko imite mojo pozornost. Najprej gospa Ferhajem. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa Kamen Efert je pripravila poročilo ki zadeva del medijskega sveta. Mediji krčijo meje med različnimi ponudbami vsebine. Pametni mediji zagotavljajo vedno več vsebine in gre za združitev klasične televizije z storitvami interneta to predstavlja posebne izzive za sektor audiovizualnih medijev, kajti direktiva na tem področju bi morala biti strožja oziroma je že strožja na področju linearnih medijev kot na področju e-trgovine, naprimer. Sedaj se združujejo različne ponudbe vsebine, ki so podvržene različnim pravilom. Poskrbeti moramo, da bomo zagotovili, da bo televizija ustrezala željem državljanov, ampak da bo tudi pod ustreznim nadzorom. V prihodnih tednih se bomo ukvarjali s konvergencom medijev še naprej. S tem poročilom gremo v pravo smer in zahvaljujem se za dobro sodelovanje. Sporočeval, hvala. Najlepša hvala, gospod Veja spoštovana gospa predsedujoča rad bi čestital poslanski kolegici v odboru za kulturo petri kammerevert saj njeno poročilo obravnava temo ki bo v prihodnjih letih vse bolj pomembna. televizija ima med vsemi mediji še posebno veliko sugestivno moč in kot taka velik družben pomen. veljavna avdiovizualna direktiva dobro opredeljuje naloge navadne televizije razmišljati pa moramo tudi dolgoročno v prihodnje bo vedno več vedno bolj popularna tehnologija ki združuje televizijo in pa internet vedno večjo moč bodo imeli proizvajalci teh novih naprav in upravljavci portalov skozi katere bomo uporabniki dostopali do medijskih vsebin zato je pomembno da se že danes pripravimo na prihajajoče spremembe tudi v primeru tako imenovane povezane televizije da zaščitimo načela raznolikosti dostopnosti nediskriminatornosti in celovitosti vsebin pa tudi varstva osebnih podatkov. prav tako moramo zagotoviti da bodo naprave kompatibilne z drugimi napravami in tako preprečiti monopole. hvala. Gospa Kirš. Hvala lepa, gospod komisar. Liberalci bomo to poročilo zavrnili, to ni nič novega, kajti gre za obliko cenzure. V tem poročilu to sicer ni jasno navedeno, ampak prav gotovo gre v to smer. Jasno je treba povedati, gospa Kamer Efert, Res je, ne želimo vsega regulirati na ravni platform, ampak prav tako si ne želimo, da bi politika regulirala to, kaj bodo uporabniki gledali na televizijskih zaslonih. Ne moramo mi kot politiki odločati, kaj je dobro, kaj je slabo. Ne moramo mi upoštevati in določati, kaj bo hitro na voljo m, mm, uporabnikov in kaj ne. Ne. Po mojem mnenju je to prvi korak k cenzuri in tega si kot liberalci ne želimo. Prav tako moramo vedeti, da bo raznovrstnost stvar prihodnosti. V preteklosti smo imeli linearne storitve, sedaj pa je linearnost ogrožena zaradi zelo velike razpoložljivosti vsebin. Mislim, da se gledalec lahko sam odloči, kaj želi gledati. Hvala. Eh, Hvala lepa. Gospa Hirš, gospa Maklakin. povezana televizija, vsekakor znemirljiva inovacija in eh, veliko teh platform poznajo že v številnih gospodinstvih. Vendar smo še na začetku te revolucije, če govorimo o razvoju različnih programskih rešitev. In zato se moramo zavedati tudi možnosti za zlorabo teh omrežij. Zagotoviti moramo tudi ustrezno pošteno konkurenčnost ter uskladiti zakonodajo, ker to na nacionalni ravni ni posod dovolj urejeno. Tudi oglaševanje v audiovizualnih medijih s posebnim ozirom na zaščito mladoletnikov je pomembno, tudi z ozirom na internet. Zato pozivamo komisijo na razmisli o ustreznem evropskem okviru ter zagotovi integriteto vseh teh razpoložljivih komunikacij. Platform. Želim pa povdariti, da obstajajo še zelo široka območja v Združenem kraljestvu in tudi po vsej Evropi, kjer je povezano z internetom izredno slaba. Torej povezana televizija bo spet luksus, ki ga bodo lahko izkoriščali samo tisti, ki živijo v mestnih okoljih s širokopasovnimi povezami. Upam, da se bo to kdaj izboljšalo. Hvala, gospa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ko govorimo o povezani televiziji, o internetu in televiziji, in če bi to vse spravili pod en klobuk, bi nam, to, bi nam res uspelo nekaj enkratnega. To je eh, uspeh na poti do medsebojno povezanih elektronskih naprav. V današnjem digitalnem svetu je stara navadna televizija, ki ni povezana televizija, zgodovina. Danes imamo na voljo že številne možnosti, ki jih sploh še ne znamo uporabljati, od različnih povezav med televizijo, internetom, različnimi aplikacijami in tako naprej. Vse to je ob uporabi dodatnih socialnih omrežij neverjetna možnost, ki nam bo omogočila številne nove izkušnje. To pa je po druge strani tudi eh, nekako priložnost in hkrati tudi Um, izziv za uh, evropskega zakonodajalca, kajti pripraviti moramo ustrezen, ustrezen zakonodajni okvir, da bi držali korak s časom, s tehnologijo. Res. Najlepša hvala, gospod Boris. Bardzo. Chciałbym... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej želim čestitati um, našemu poročevalcu iz kul odbora za kulturo za odlično pripravljeno poročilo. Namreč storitve na tem trgu se zelo hitro spreminjajo in uh, ko govorimo o kabelski televiziji, digitalni televiziji in tako naprej, o povezani televiziji, to skriva v sebi zelo velike možnosti razvoja. Zato se moramo vprašati, kako lahko zaščitimo svoje otroke in mladino nasploh proti oglaševanju in jasno je, da bi morali vprašati tudi gledalce, občinstvo, kaj si želijo imeti doma. Poleg tega velja razmisliti o tem, kako bodo do teh storitev dostopali slabovidni ali gluhi, naprimer. Tu je še veliko prostora za razprave o tem, kakšna bo ta povezana eh, televizija, kakšno bo linearno ali nelinearno dostopanje do trga in Mislim, da bomo morali sedaj nadaljevati s to razpravo. Hvala lepa, komisar Han, imate besedo. Uh, uh, Hvala, predsedujoča. Pozdravljamo to poročilo o povezani televiziji. S tem je povezanih eh, zelo veliko odprtih vprašanj tudi glede povezav z drugimi audiovizualnimi sektori. Komisija oblikuje tudi poseben dokument namenjen temu vprašanju in ta temelji na javnem posvetovanju, ki še traja. Gre tudi za konvergenčnost različnih informacijskih tehnologij in to bo bistveno vplivalo na audiovizualni sektor in zato moramo razmisliti tudi o vrednotah, ki jih mislimo poudariti s politiko na tem področju. Zelena knjiga, ki bo izhala iz tega posvetovanja, bo tudi analizirala številna odprta vprašanja, tudi kako bo konvergenca vplivala na splošno uporabnost obstoječih regulatornih mehanizmov. V vsakem primeru pa se veselimo, vseh odgovorov in vprašanj, ki jih bomo zbrali z odprtim posvetovanjem z javnostjo. To bo res velik vpliv na audiovizualne storitve in razmišljati moramo tudi o učinkovanju direktive na tem področju. Ponekod bo treba zadeve prilagoditi, nekateri pa menijo, da direktiva, ki smo jo sprejeli nedavno, še vedno dobro deluje. V vsakem primeru bo treba razmišljati o nadaljnih vplivih. Vse odprta vprašanja so vključena v dokumentu komisije in eh, po potrebi bomo pregledali tudi obstoječe direktive v smislu odgovorov iz posvetovanj. Ko bomo odkrili določene probleme, jih bomo obravnavali v prihodnosti. Konec eh, let. Augusta letos se bo to posvetovanje zaključilo in potem se bomo znova oglasili v Evropskem parlamentu da se posvetovali z vami o tem, kakšne druge ukrepe razen zakonodajnih bo še treba sprejeti na tem področju. Komisija namerava s tem pospešiti tudi gospodarsko rast in seveda tudi promovirati naše vrednote ter kulturno raznolikost. Drage kolegice in kolegi, s tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo potekalo pozneje ob dvanajstih eh, torej imamo petminutno pavzo hvala lepa.